in tisti, ki lahko spregovorijo samo v sklopu CashDI, imajo prednost. In kar zadeva te točke, sem eden prvih prosil za besedo. Prosim, da mi postite, da končam. Potrebujem deset sekund, ne več. Izvolite, deset sekund. Sam sem bil prvi na seznamu. Predsedujoča je prekinila mi govornika.